Predsednik Rebela de Sousa, predsednik Portugalske republike. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, spoštovane kolegice in kolegi. Najlepša hvala za vašo dobrodošljico našemu današnjemu častnemu gostu, predsedniku eh, Portugalske republike. Gospod predsednik, prisrčno dobrodošli v Evropskem parlamentu in prisrčno dobrodošli iz prav posebnega razloga. Takoj po izvolitvi gospoda uh, Rebelija de Suse sem uh, mu eh, telefoniral in v tem telefonskem pogovoru mi je predsednik Portugalske republike dejal, da uh, želi svoj prvi državni obisk v uh, tujini uh, nameniti Evropskemu parlamentu to ni le simbolična gesta eh, predsednika eh, republike, ampak so se s predsednikom zelo intenzivno pogovarjala o eh, Evropski uniji, o situaciji v Evropski uniji in pa o vlogi portugalske. Gospod predsednik, dejali ste, moj obisk tukaj je izraz globokega evropskega prepričanja in rad bi, eh, da Evropska unija ve, da ima portugalska predsednika, ki si želi poglobitev Evropske unije, predsednika, ki želi sodelovati v mednarodni politiki Evropske unije. Zato smo vam izjemno hvaležni, gospod predsednik, in beseda je vaša. Gospod predsednik, gospe in gospodje poslanci, najlepša hvala, gospod predsednik, da ste me povezili, povabili v to hišo demokracije mesec po eh, prevzemu funkcije predsednika Portugalske republike. Zahvaljujem se vam, gospod predsednik Martin Šulc, da lahko nagovorim verodostojne predstavnike evropskega ljudstva. Hiša demokracije je e, Evropski parlament in sicer zaradi tega, ker nobeno drugo evropsko inštitucijo v tolikšni meri ne zaznamujejo svoboda, humanizem, udeležba državljanov in tako naprej. Ta parlament pa uresničuje ta eh, načela. Da sem danes eh, tukaj, to dokazuje, kako pomembno vlogo je evropska integracija, evropsko povezovanje igralo v razvoju eh, Portugalske republike. Gre pa tudi za osebno prepričanje. Sem predstavnik portugalske generacije, za katere eh, je Evropa predstavljala sen. Predstavljala je konec kolonizacije, predstavljala je gospodarski razvoj in socialno pravičnost. Šlo je za prehod iz diktature na demokracijo in s tem je šlo tudi za konec kolonialnega imperija. Hkrati pa je to pomenilo tudi, da Portugalska pripada Evropi. In od 60 let je bila Evropa tudi uh, cilj. Uh, Ljudi, ki so se izseljevali iz Portugalske, hkrati pa je bila pomembna tudi za našo trgovinsko politiko. Predstavljala je simbol rasti, socialne pravičnosti, eh, kulturne živahnosti in tako naprej. Tudi danes eh, Evropa predstavlja uspodbudo za vzpostavitev nove portugalske. Z nostalgijo se še spominjam eh, svojega obiska v eh, Evropski gospodarski skupnosti. Bil sem član študentske delegacije takrat. In 20 let sem bil član portugalskega parlamenta. In eh, Evropa je name naredila velik utis. In zato sem bil zelo vesel, ko je Portugalska uložila prašnjo za priloži, priključitev k Evropski uniji leta 1977. Pogajanja so trajala do leta 1985. Eh, dolgo je trajal tudi postopek eh, prevzema evropske valute. Takrat sem bil predstavnik opozicije. In če tudi nisem bil v vladi, če tudi moja stranka ni bila v vladi, sem eh, si prizadeval za vstop Portugalske v euroobmočje. Zelo vesel sem bil tudi, ko je bil izvoljen Portugalec za predsednika Evropske komisije, Jose Manuel Durao Barroso. In zelo ponosni smo in zelo ponosen sem eh, na dejavnosti portugalskih poslancev. In tukaj mislim na vse portugalske poslance v eh, tem parlamentu. Moja prepričanja se niso spremenila. Še zmeraj menim, da mora Evropska unija igrati pomembno vlogo v Evropi in v svetu. In odkar obstaja demokracija, je eh, Portugalska ponosna na svojo nacionalno strategijo, ki sledijo vsi predsedniki in ki sledijo vse vlade portugalske. Portugal ano, portugalska v letošnjem letu obhaja 40. obletnico portugalske ustave, temeljne listine o svoboščinah in demokraciji na portugalskem. Če želimo okrepiti portugalsko demokracijo, potem mora Evropska unija igrati pomembno vlogo. To je v preteklosti eh, že storila in eh, prispevek Evropske unije je ključnega pomena za razvoj moje države in za izboljšanje kakovosti življenja na portugalskem. Portugalska uporablja eh, sredstva Evropske unije, modernizirala je trg delovne sile, izgradila je moderno infrastrukturo, hkrati pa se je morala prilagoditi tudi evropskim pravilom. V 12 letih smo eh, morali narediti tiste korake, ki so jih druga močna gospodarstva izvedla v 40 letih. V manj kot dveh letih smo morali spremeniti svoj eh, kolonialni režim in vključiti smo morali 700 tisoč eh, predstavnikov, eh, ki govorijo drugačen jezik. Portugalska je imela gospodarstvo, ki je bilo zaznamovano z kolonializmom, eh, z kmetijstvom. Eh, to je bilo gospodarstvo, ki je bilo zaprto. Sedaj pa ima Portugalska odprto gospodarstvo in tako storitve, kakor tudi gospodarske dejavnosti hitro moderniziramo. Stroški teh eh, sprememb so bili izjemno visoki. In eh, pri tem so nam seveda pomagala sredstva Evropske unije. Ta sredstva so nam zagotovila konsolidacijo eh, reform. Leta 2008 in leta 2009 eh, nas je kot vse prizadela gospodarska kriza in pojavile so se določene strukturne težave, ki jih bo potrebno še rešiti. Eh, potem smo eh, bili vključeni tudi v program eh, prilagajanja, ki so ga pripravile Evropska komisija, Evropska centralna banka in pa Mednarodni denarni sklad. In ta program je zahteval tudi osebne žrtve, tako da smo lahko izravnali finančna neravnotežja in pridobili zaupanje v državi in izven države. Kot predsednik eh, republike sem eh, danes ponosen in vesel, da lahko tukaj v Evropskem parlamentu rečem, eh, da Evropi ni spodletelo. Portugalski je Evropa pomagala in Portugalska se je svojih zavez držala in je sedaj že izstopila iz tega programa prilagajanja. Portugalska želi ohraniti eh, finančno ravnovesje, želi omejiti svoje dolgove, želi zmanjšati javni dolg. Hkrati pa želimo zagotoviti eh, tudi ravnovesje za vse tiste, ki so morali v preteklosti žrtvovati največ. Zato potrebujemo zasebna ulaganja in pa izvoz. Poleg tega pa je pomembno uspodbujati eh, tudi potrošnjo gospodinstv. Veliko različnih poti je za dosego teh ciljev. Današnji pristop se razlikuje od eh, pristopa prejšnje vlade, ki je bila izjemno proevropska, ampak tudi današnja vlada na portugalskem je proevropska. In v eh, parlamentu uživamo ne le podporo ene izmed velikih evropskih družin, ampak tudi druge evropske družine, ki doslej eh, še eh, ni bila vključena v izvršno vejo oblasti na portugalskem. Današnja portugalska Večina v parlamentu je nekoliko drugačna, ampak eh, vsi imamo enake cilje. Zagotoviti moramo eh, mir, eh, vzpostaviti moramo soglasje. In moje sporočilo danes je jasno. Dame in gospodje poslanci, stabilnost, boj proti političnim krizam, ki le še zaustrujejo gospodarske krize, potrebujemo široko soglasje. Okrepiti moramo eh, finančni sistem in naredili smo že zelo pomembne eh, korake v preteklosti. Sposobni moramo biti izvesti upravno-tehnične reforme tudi na pravnem področju. Poskrbeti moramo za dokapitalizacijo podjetij in pa za socialno kohezijo. Prepričan sem, eh, da bomo pri tem uspešni. Prepričan sem, da moramo po eni strani poskrbeti eh, za eh, proračunsko vzdržnost, krati pa se moramo zauzeti za socialne projekte, eh, ki jih dinamika notranjega trga v preteklosti ni vedno dopuščala. Gospod predsednik, gospe in gospodje poslanci, jaz sem globoko prepričan evropejec. O Evropi sem sanjal, o Evropi še zmeraj sanjam in to velja tudi za večino portugalcev. Evropa se srečuje z velikimi izzivi. Ti izzivi so eh, veliko bolj zapleteni, eh, kot so bili v preteklosti. Sedaj eh, ni pravi trenutek, da pokažemo šibkost. Razprava o prihodnosti Evropske unije eh, mora voditi v eh, nov model Evrope. Evropa mora zagotavljati blaginjo in rast. Boriti se moramo proti sovraštvu do tujcev, boriti se moramo proti pretiranemu nacionalizmu, boriti se moramo proti šovinizmu in eh, boriti se moramo proti eh, poskusom eh, zapiranja strani posameznikov. Nadaljevati moramo z razvojem evropske družbe. Razprava o Evropski uniji in dejstvo, da stojimo pred novimi izzivi, ta razprava bo lahko uspešna le, če bomo imeli nenehen dialog z državljani Evropske unije. Upoštevati moramo. Eh, njihove želje. Državljani Evropske unije želijo živeti v območju svobode, varnosti in pravice. Sem spada jo varnost, eh, pa tudi pravičnost eh, in pa socialna pravičnost. Potrebno je prisluhniti željam evropskih državljanov, željam, ki jih izražajo v naših demokratičnih družbah. Delovati moramo demokratično, obnašati se moramo demokratično in biti moramo blizu našim državljanom. Sanjam o Evropi, o e, solidarni in enotni Evropi. Evropi, ki bo enotna e, tako znotraj Evropske unije, kakor tudi v svojem nastopu v svetu. Iskati moramo skupne rešitve, na nikogar ne smemo pozabiti. Še prav posebej ne eh, sedaj, ko divjajo vojne v naši neposredni soseščini. Tukaj ne smemo pozabiti na begunce. Na portugalskem smo ponudili vzgled. Sorazmerno, glede na število naših prebivalcev, smo sprejeli zelo veliko beguncev in s tem smo pokazali, da smo pripravljeni sprejeti begunce in da smo jih pripravljeni vključiti v portugalsko družbo. In zato je pomembno, da ne pozabimo na vzroke te krize, da na to ne pozabimo zaradi kratkoročnega sporazuma ali pa zaradi kratkoročnih rešitev, eh, ki upam, da se bodo izkazale za ustrezne. Verjamem v Evropo, v Evropo, ki se je borila eh, proti totalitarizmu, ki se je borila proti eh, verskemu fanatizmu in pa proti terorizmu. Če bomo izkazali solidarnost, potem moramo to solidarnost še v tolikšno večji meri izkazati v težavnih situacijah. Tukaj mislim na različne oblike terorizma. Terorizem je potrebno obsoditi in tukaj izražam svojo solidarnost z Francijo in Belgijo. Sanjam o Evropi. O Evropi, ki bo imela ustrezno politično težo v svetu, tudi na trgovinskem področju. Predvsem pa je pomembno, eh, da bo svet glasu Evrope prisluhnil. E, to je še prav posebej pomembno na področju mednarodnih e, zadev, kot recimo finančne preglednosti. Pri tem pa ne smemo pozabiti na demokracijo. Zagotoviti moramo tudi enakopravnost generacij. Sanjam o Evropi, kjer eh, bo političen in pravn razvoj ravno tako hiter kot razvoj znanosti, tehnologije in kulture. Potrebujemo Evropo, ki bo znova na svojo stran pridobila državljane, mlade in eh, starejše. Boriti se moramo proti vzrokom za pesimizem v Evropi. Boriti se moramo proti vzrokom za to, da številni državljani nasprotujejo Evropi. Na portugalskem in izven portugalske številni sanjajo o Evropi, ki bo zagotovila pravičnost, preglednost, solidarnost. Sanjam o Evropi, pri kateri bo eh, Portugalska igrala pomembno ulogo. Evropa mora biti optimistična, sicer več ne bo predstavljala simbola prihodnosti. Sanjam o Evropi, ki me bo spominjala na to, kar je Portugalska prinesla v uh, Evropo. Sanjam o Evropi, eh, ki bo enostavna in lahko razumljiva. Seboj danes prinašam kulturo daljnih mori, vendar pa eh, ne smemo pozabiti, eh, da gre tukaj za državo, ki pripada domovinam Homerja, Šekspirja, Goetheja, Prusta, Cervantesa, Danteja, Kundere in številnih drugih. Evropejci smo in vedno bomo ostali evropejci. Najlepša hvala. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da ni kaj dodati. Drage kolegice in kolegi, želimo vam veliko uspeha pri glasovanju. Gospod predsednik, vi pa ste kadarkoli dobrodošli, rad bi samo še nekaj dodal. To je bil govor, ki je spodbudil vse tiste v tej hiši, ki razmišljajo tako kot vi in kot ste videli, je to velika večina. Hvala lepa. Dobar dan, kolegi in kolegice. Začeli bomo z glasovanjem. Gospod Vagel pa je zaprosil za besedo. Grazie, predsedente. Spoštovani, ta parlament je sedemnajst decembra lani sprejel resolucijo v zvezi z letnim poročilom o človekovih pravicah in demokracijo in politiko evropske unije na tem področju. v poglavju oseminsedemdeset resolucije smo zahtevali spoštovanje temeljnih pravic ljudstva sahravi in izpustitev političnih zapornikov iz maroških zaporov. te dni smo zaskrbljeno spremljali gladovno stavko mladih ljudi ki jih je maroško vojaško sodišče v zvezi z dogodki v laayunu krivično obsodilo na smrt obsodilo na dolgoletne zaporne kazni. obračam se na predsednika tega parlamenta in na komisijo da v stikih z maroškimi oblastmi upoštevajo zahtevo tega parlamenta po izpustitvi političnih zapornikov in po spoštovanju človekovih pravic.